Dobro večer in lepo zdrav vsem. Nadaljujemo z našim zasedanjem. Prva točka na dnevnem redu, izjava komisije glede sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Besedo želim dati kar takoj gospe komisarki Kristalini Georgijevi. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Najprej bi se rada zahvalila parlamentu za priložnost, da predstavim izide pogajanj z ZDA glede druge stopnje oziroma sporazuma druge stopnje o odprtem nebu. 25. marca je Evropska komisija parafirala sporazum druge stopnje, to je sporazum, ki ga je parlament zelo podpiral. Parlament je odigral zelo konstruktivno vlogo med celotnimi pogajami, za kar je komisija izjemno hvaležna. Naj vas popeljem skozi ključne elemente sporazuma druge stopnje. Ta sporazum temelji na sporazumu prve stopnje. In sicer od 30. marca 2008 velja ta sporazum. Ustvarja možnosti za dodatne naložbe, dostop do trga ter tudi krepi okvir sodelovanja glede regulatornih vprašanj, gre recimo za okolje, socialno zaščito, konkurenčnost in varnost. Kar zadeva okolje osnutek sporezuma druge stopnje vzpostavlja robusten okvir za obvladovanje okoljskih in globalnih izzivov, ki vplivajo na EU in ZDA. In to na podlagi skupnih projektov, praktičnih rešitev, recimo boljše in čistejše tehnologije za upravljanje zračnega prometa ter za vzpostavitvijo civilne organizacije za civilno letalstvo. Prav tako sta se obe strani zavedali potrebe po izogibanju podvajanju ter izboljšanju kompatibilnosti na podlagi ukrepov, ki temelijo na trgu. Naj omenim predvsem schemo za trgovanje z emisijami. Evropa naj bi tudi imela korist od napredka na področju varnosti. Sporazum skuša zmanjšati breme za letališča, v zvezi z varnostjo in sicer spodbujanjem dejavnosti glede ocenjevanja in pravočasnih posvetovanj. Na področju konkurenčnosti sporazum krepi sodelovanje med pristojnimi organi, pa tudi transparentnost in predvidljivost regulatornih ukrepov na obeh stranih Atlantika. Prvič pri takem letalskem sporazumu je tukaj upoštevana tudi potreba po uravnoteženju tržnih vidikov in socialnih vidikov in to s pomočjo zaveze, da se bodo določbe sporazuma izvajale na način, ki ne ogroža pravic delavcev. Kar zadeva komercialno plat, Evropa je pridobila m, mm, dodaten in takojšen dostop do programa Fly America za izjemo obrambe. Do sedaj je so tu vladale omejitve in sicer so imeli dostop samo ameriški letalski prevozniki. Najpomembnejši element tega osnutka sporazuma pa so zaveze za nadaljni napredek. Kot del tega sporazuma so se EU in ZDA zavezali k temu, da se odpravijo še preostale tržne ovire za industrijo, vključno s tistimi, ki omejujejo dostop do globalnega kapitala. Napredek za doseganje tega cilja se bo ocenjeval letno in bo pomenil skupno delo v okviru skupnega odbora EU-ZDA skupaj za oceno na visoki ravni, če bo napredek prepočasen. Tako smo se ciljno usmerili, da bi dosegli napredek na tem področju. Obe strani naj bi dosegli napredek z zajamčenjem sedmih pravic potnikov in nadaljnim razvojem področja letalskih prevoznikov. Če povzamem, gospod predsedujoči, sporazum spodbuja sodelovanje na področju regulatornih ukrepov, na področjih varnost, varstvo potrošnikov, skupni odbor in okolje. Zagotavlja takojšnje in nadaljne komercialne priložnosti, vzpostavlja načrt na področju m, mm, ključnih naložbenih reform in zagotavlja tudi to, da se bo dalo izkoristiti vse prednosti sporazuma prve stopnje, ki bi jih izgubili vsaj nekatere, če ne bi dosegli sporazuma druge stopnje. Vsekakor bo komisija proučila sporazum prve in druge stopnje in že do sedaj je ocenila, da bi to lahko prineslo 12 milijard um, gospodarskih koristi in do 80 tisoč novih delovnih mest, kar je vse zelo pomembno v sedanjem gospodarskem ozračju. Zato upam, da bo parlament podprl ta pomemben sporazum. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dajem besedo poslancem in sicer najprej v imenu političnih skupin. Besedo dajem najprej eh, gospodu Grošu, ki bo spregovoril v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka. Sporazum o odprtem nebu med EU in ZDA predstavlja zelo pomemben sporazum in zato mislim, da je naš parlament in tudi naš odbor dobro sodeloval. 60 odstotkov skupnega zračnega prometa na svetu poteka med ZDA in Evropo, tako da vemo, kako pomemben je ta promet. Upamo tudi, da bosta ustrezno oba partnerja znala ceniti pomen dvostranskega sporazuma in upam, da bo tudi v prihodnje prišlo do izboljšav tega, kar že obstaja. Ob vsem dožnem spoštovanju do dela, ki je bilo opravljeno in tudi ob eh, občudovanju in optimizmu, ki ga je čutiti po teh pogajanjih, pa moram reči, da sem jaz osebno in moja stranka mnenja, da je treba še marsikaj spogajati. In menimo, da sedanjim rezultatom morda ne moremo biti tako zelo zadovoljni, kot smo upali. Imamo nekatere točke, ki so bile odprte in sicer udeležbo kapitalu. Upamo, da bo tukaj dosežen napredek. Moram reči, da zaenkrat je napredek komaj da zaznaven, razen želje, da bi se radi pogovarjali o tem. Drugič, kar zadeva tehnična preverjanja, tudi tu naj povem, da smo v medsebojnem interesu želeli napredek, ki ga ni, kar zadeva dostop do trga. Niti upamo si ne govoriti o kabotaži, ker se zdi, da je to še vedno tabu za ZDA. Ampak sam bi zadeve zastavil takole. To, kar damo drugemu v dobrem dvostranskem sporazumu, to je treba uživati tudi doma. To pa se ni zgodilo. Zato sem in ostajam mnenja, da za izjemo ene točke, ki je ne kaže pocenjevati, to pa je socialni vidik, Z izjemo tega se mi zdi, da ni bil dosežen tako zelo velik napredek, čeprav se zdi, da je zelo veliko volje, da se v prihodnje doseže napredek. Iz tega razloga bi dejal, da mora parlament ustrajati pri trojem. Prvič, taki sporazumi zahtevajo pravno podlago, zlasti ko gre za izmenjavo podatkov in informacij. Ravno tu se mi zdi, da se moramo držati zakonodaje na področju varstva podatkov. In zdi se mi, da parlament ne sme biti postavljen pred izvršena dejstva. Drugič, podariti je treba dvostransko naravo. Tukaj ne gre za enostranski sporazum, potrebujemo resnično dvostranski sporazum. In tretjič, to je tudi pomembno, določiti moramo datum za nadaljevanje pogajanj, kajti to je tudi sedaj pripeljalo do tega, da bi lahko kaj naredili do mm, septembra, oktobra 2010. In zdi se mi, da bomo potem v prihodnje resnično dosegli nek okoljski, socialni, dvostranski sporazum. Hvala lepa. Grošur, najon, kesenjiko. Hvala lepa, gospod Groš, za vaš prispevek. Besedo dajem sedaj gospodu El Kadravi v imenu skupine socialistov in demokratov. Izvolite. Hvala, mreža, voržite, mevrade, komisarje, kolega. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Leta 2007 je bil dosežen sporazum glede sporazuma prve stopnje o odprtem nebu. Takrat je bil sprejet koncept evropskih letalskih prevoznikov. To je pomenilo, da katerikoli prevoznik iz Evrope lahko leti kamorkoli v ZDA. To je bil takrat pomemben preboj. Pomembno je to bilo za vse naše letalske prevoznike. Drugič, v okviru prvega sporazuma je bil ustanovljen skupni odbor za redno posvetovanje med obima stranima. Na ta način bi se regulativni okvir obeh držav lahko bolj zbližal, tako da bi dobili resnično pristan čezatlanski letalski trg ampak sporazum je bil neuravnotežen. Američani so dobili boljši dostop do evropskega trga kot pa obratno. In zdi se tudi, da kapital oziroma dostop do kapitala ni bil eh, enakopraven v korist američanov. Zato naj bi do konca letošnjega leta dosegli boljši sporazum. Pomembno je bilo, da se nadaljuje z izvajanjem pritiska na američane, da bi ti bolj popustili. Zdi se mi, da ta sporazum korak v pravi smeri. Obstajajo pa neravnotežja. Premalo je bilo napredka na področju dostopa do trga evropskih letalskih prevoznikov v ZDA, tudi kar zadeva eh, lasništvo v ameriških letalskih prevoznikih. Napredek ni zadosten. Slišali smo, kateri so bili dosežki, socialni elementi, okoljski elementi, vendar pa se ne moremo strinjati s tem sporozumom, če ne bo zavezanosti k večjemu napredku. Potrebujemo mehanizem, ki bo zajamčil nadaljni napredek, zlasti kar zadeva dostop do trga in kar zadeva tudi pravice potnikov, tako da bo vsakdo imel visoko raven pravic, ki mu bodo zajamčene. To mora biti pogoj za to, da bomo sodelovali z američani, še naprej pozivamo tudi komisijo, da nas vse čas proti obvešča o tem, kaj se dogaja, tako da bomo vedeli, na čem smo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Elka Dravi. Besedo sedaj dobi gospa Kisine Meissner v imenu skupine Alde. Prav. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, Sporazum, ki smo ga imeli do sedaj, ste opisali in dejali ste, da je bil dosežen določen napredek. Mi smo tukaj nekoliko bolj zadržani, kot ste vi to predstavili. Tega ste že vajeni. Najprej je treba povedati, da je zelo pomembno, da tak sporazum sploh imamo. Kot rečeno, dobrih 60 odstotkov celotnega letalskega prometa poteka med Evropsko unijo in ZDA. ZDA so nasplošno zelo pomemben partner za nas. Problem pri partnerstvu pa je, da potrebujemo vsaj približno enake pogoje. Ne moremo govoriti o enakopravnem partnerstvu, če vidimo, da imajo pri nas eh, američani lahko 49 odstotni delež, mi pa pri njih le 25 odstotni lasniški delež. To je neravnovesje. Mi smo imeli delegacijo, ki je letos odpotovala v ZDA, tam smo se pogajali in rekli so nam, če želite dostop do trga, potem morate popustiti na drugih področjih, tudi kar zadeva določbe, ki se nanašajo na hrup recimo. In moram reči, da gre tukaj pri nas tudi za vprašanje subsidijarnosti, ki jo moramo spoštovati. Lahko se pogajamo naprej le, če imamo vsaj približno enakopravne pogoje. Dejali ste, Štiri točke so pomembne. Okolje, tukaj lahko na področju naložb dosežemo še marsikaj, ravno zato, ker imamo tako velik delež. Potem so tukaj socialni standardi, tukaj je bilo doseženo kar nekaj, omenjene so bile pravice potnikov, konkurenčnost je nekaj, kar je šele treba doseči, kar pa zadeva varnost. Tukaj pa gre tudi za podatke. Američani si drugače predstavljajo zasebnost in varstvo podatkov, mi pa seveda želimo, upravičeno zaščititi eh, pravice naših državljanov. V Ameriki imajo tako imenovane telesne skenerje, kjer je le obraz zakrit, vse ostalo se lahko skenira. Pri nas ni tako. Želimo, da se zaščiti zasebnost, da se zaščitijo podatki in to je treba spoštovati. Vse to želimo mi kot parlament na podlagi Lizbone izpogajati skupaj z vami. Eh, Hvala lepa spoštovana poslanka. Do sedaj nisem pretirano gledal na čas, zdaj pa bom moral biti nekoliko bolj strok. Besedo dobi gospa Jacqueline Foster, ki bo spregovorila v imenu skupine ECR. Pozdravljamo. Uspešen konec pogajanj sporazuma EU-ZDA. Osnutek Sporazuma druge stopnje predstavlja pomemben preboj, to pozdravljamo. Zavedam se, da so na področju varnosti, konkurenčnosti in dostopa do trga pogajalci dosegli napredek, vendar pa sem razočarana, ker ni bil dosežen napredek na področju kabotaže in lastništva. Podpiramo tudi predlog za resolucijo, vendar pa, kar zadeva socialna vprašanja, roke in schemo z eh, trgovanje z emisijami. To je bilo tudi vključeno, vendar pa mi ne moremo razširiti samega besedila. Vemo, da je v zadnjih nekaj desetletjih prišlo do pomembnih sprememb. Izboljšave so bile dosežene, vendar je področje še vedno zelo ranljivo. Sporazumi dosta krat pomenijo kompromise, vendar ne kompromise za vsako ceno. Tukaj nekaj daš in nekaj dobiš. Zato, gospa komisarka, želimo sporazum, ki bo pošten, robusten in ki vodi do polne liberalizacije kar bo preneslo koristi za letalske prevoznike, potrošnike in naše ameriške prijatelje. Hvala lepa. Foster, Hvala lepa, gospa Foster. Sedaj pa besedo dajam gospodu Majko Natrasu, ki ga pa ne vidim v dvorani. Tako da prehajamo kar na postopek Catch the Eye. Gospa Adriana Tika, za besedo. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka. Evropska skupnost je začela z ukrepi za povečanje prožnosti, odprtosti trga in večje doslednosti na področju civilnega letalstva in sicer na področju večstranskih in dvostranskih odnosov. Kar zadeva zračni promet med EU in ZDA, je bil 25. marca 2010 podpisan predhodni sporazum, ki omogoča popolno odprtje trga in daje prednost sodelovanju na področju sistemov za upravljanje zračnega prometa, kot je SEZA recimo, zato da bi zagotovili interoperabilnost in kompatibilnost. Prav tako naj bi tudi zmanjšali vpliv na okolje. Ta sporazum bo eden prvih takih, ki temelji na Lizbonski pogodbi. Tudi kar zadeva prenos osebnih podatkov iz EU v ZDA, moram reči, da bi tu kot pravno podlago morali imeti mednarodne sporazume, ki imajo status zakonodajnih aktov. Morali bi slediti evropski zakonodaj, kar zadeva varstvo podatkov. Obžalujemo dejstvo, da kar zadeva trgovanje z emisijami, to ni del sporazuma in zahtevamo dodatna pogajanja tako, da bi dejansko lahko ETS postala veljavna leta 2012. Gospa komisarka, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči in iskrena hvala vsem poslancem, ki so podali svoje pripombe. Kljub pozni uri se zdi, da je kar nekaj interesa za mnoge teme. Upravičeno je bilo omenjeno, da EU in ZDA skupaj predstavljata 60 odstotkov svetovnega zračnega prometa. Zato je ta sporazum zelo pomemben ne le za državljane Evrope in ZDA, pač pa tudi za vse druge potnike, ki se vozijo z našimi letalskimi prevozniki? Že na prvi pogled vidimo, kako pomemben je ta sporazum za zračni promet. Ne smemo pa pozabiti tudi na geografsko umeščenost. Vsi vemo, da, je, da so ZDA za Evropsko unijo najpomembnejši strateški partner. Cilj tega sporazuma je, da bi to strateško čezatlansko partnerstvo konsolidirali in da bi zagotovili tudi pridobitve iz sporazuma prve stopnje ter da bi zajamčili stabilno podlago za prihodni razvoj. Vrsta poslancev je omenila, da je nujno nadaljevati s tem procesom, tako da bomo lahko dosegli nadaljni napredek. Eden od dosežkov sporazuma druge stopnje je, da vzpostavlja proces sodelovanja. Rada bi se takoj odzvala in povedala, da bi seveda komisijo zelo zanimalo, če bi lahko izmenjevali informacije o našem delu v skupnem odboru s parlamentom. Menimo namreč, da je zelo pomembno sodelovanje parlamenta v fazah, ki še pridejo. Za odpiranje nadaljnih priložnosti za industrijo in za obravnavo nekaterih regulatornih okvir, ovir bo ta sporazum pomagal, da se letalska industrija izkoplje iz sedanje krize. Naj zelo jasno povem. Podobno kot mnogi poslanci, ki so nocoj spregovorili, se tudi Evropska komisija strinja, da sporazum druge stopnje ni popoln. Je pa to zelo pomemben korak naprej, čeprav kot rečeno, nikakor to ni popoln ali vsemogočen sporazum. Podobno kot poslanci bi si tudi komisija želela takojšnje in nepreklicne spremembe, kar zadeva. Eh, nadzor in udeležbo kapitalu ameriških letalskih prevoznikov. Dejstvo pa je, da to ni v rokah ameriške administracije, s katero smo se pogajali. Potrebna je podpora kongresa za zakonodajne spremembe in zato bi rada podala naslednje sporočilo. Evropska unija bo vsekakor uporabila v svoj pliv, da prepriča kongres o pomembnosti nadaljnih reform in tu bo seveda Evropski parlament igral pomembno vlogo. In tukaj računamo tudi na odnose, ki jih ima Evropski parlament s člani Ameriškega kongresa. Upamo torej, da lahko računamo na vas, da bomo nadaljevali z dialogom in da bodo opravljeni ustrezni zakonodajni koraki. Kar pa zadeva vprašanja, ki so jih izpostavili nekateri poslanci v zvezi z varstvom podatkov, zgolj za zapisnik, to ni del sporazuma o zračnih storitvah, gre za vprašanje pravosodra in notranjih zadev in seveda gre za stvar, ki je zelo pomembna in ki bo resno obravnavana v kontekstu razprav na tem področju. Gospod predsedojoči, toliko z moje strani. Hvala lepa spoštovanim poslancem za zelo konstruktivne in koristne pripombe. Hvala lepa. Hvala za ta povzetek. Želim povedati samo še to. Da imamo.